Zdaj pa dajem besedo gospodu Vlasaku, poročevalcu. Hvala. Gospod komisar, gospe in gospodje, najprej naj se zahvalim vsem kolegom za zelo dobro sodelovanje in hvala za konstruktivne razprave. Za zaključek razprave moram podati dve provokativni izjavi. Strukturne sklade smo ustanovili zato, da bi izravnali razlike med različnimi regijami. Zato morajo biti skladi usmerjeni naš v izvajanje konvergenčnega cilja ena. Če bomo imeli večje ravnovesje, bo prišlo do večjega popraševanja po izdelkih iz vseh regij. Okrepiti moramo tudi izvajanje cilja 2, zato da bomo oblikali močno umestno regijo. Ne vidim razloga, zakaj bi preusmerjali sredstva od bogatih regij k drugim bogatim regijam. Cilja 1 in 2 sta cilja, ki jo pozdravljam. Po drugi strani pa tudi menim, da je ključnega pomena, da prenehamo nasprotovati dogajanju na trgu s tem, da subvencioniramo nekatere, drugih pa ne. To lahko privede do slabega položaja na trgu. Tisti, ki ne dobivajo finančnih sredstev od Evropske unije, so potem v slabšem položaju. Dobro bi bilo, če bi končni upravičenci bile regije, skupnosti, občine in tako naprej. Ti organi bi potem vlagali v svojem območju in v ukrepe, ki so dobri za rast. Mislim, da si moramo prizadevati za to, da gremo v to smer. Neil Armstrong je rekel, to bi bil majhen korak za evropske sklade, vendar velik skok za evropsko gospodarstvo. Zdaj pa gospod Sančeš Šmit. Hvala, gospod predsednik. Evropa se danes sooča s finančno krizo, makroekonomsko krizo, socialno pa tudi moralno krizo. Državljani Evropske unije vidijo sovražnike posod okrog sebe, ki vzpostavljajo stroge ukrepe in ki ne pomagajo območjem in regijam z omejenimi možnostmi. Kmalo bomo glasovali tudi o svežnju predlogov za gospodarsko upravljanje, o paktu za stabilnost in rast, ki bi omogočal hitrejšo rast. Tu imamo tudi drugi stebr, na katerem je vse zgrajeno naprimer trajnostni razvoj in razvoj gospodarstva. To je zelo pomembno. Gospodarski razvoj in regionalni razvoj sta dve plati istega kovanca. Ne morete imeti enega brez drugega. Zato moramo ohraniti povezanost med temi politikami in prepričati države članice, da regionalna politika ni luksus, ampak je nekaj nujnega. Zakaj gre pri pogajanjih, pri naslednjih um, pogajanjih za večletni finančni okvir. Tukaj moramo okrepiti sodelovanje in kohezijo med vsemi regijami po celotnem ozemlju Evropske unije. Omenjeno je bilo določanje umestne kategorije za tiste regije, ki dosegajo 75 do 90 odstotkov evropskega BDP-ja. Tudi številne čezmejne regije imajo težave z rastjo in mora priti do izravnanja neravnovesja. Vsekakor pa moramo okrepiti teritorijalno kohezijo v Evropski uniji. Saj ta pooseblja tisto, kar je povedal Robert Schuman v svoji filozofiji, namreč, da je treba izvesti določene korake, ukrepe za dosego končnih ciljev. In to je bilo 50 let nazaj in to še vedno drži. Hvala. Zdaj pa še gospod Stavra Kakis, prav tako poročevalec. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Čestitam vsem poročevalcem za pripravo teh poročil, ki so nam omogočili današnjo razpravo o vseh vidikih in razsežnostih kohezijske politike. Dovolite, da povem nekaj o poročilu gospoda Piperja. Mislim, da osredotoča, da vsebuje prav bistvo stališča Evropskega parlamenta, ko gre za kohezijo in strategije za kohezijsko politiko po letu 2013. To moramo upoštevati pri prihodnih proračunskih perspektivah. Ne smemo se odmakniti od te kohezijske politike. Ta potrebuje ustrezna proračunska sredstva in razširiti moramo pomoč na vse regije s posebno pozornostjo na tistih regijah, ki imajo konkretne razvojne težave. Fleksibilni moramo biti in zagotoviti moramo standardna določila, ki bodo veljala za vse sklade. Te treba uskladiti. Ljudje pa morajo imeti korist od teh sredstev iz skladov, tudi na periferiji. Glede umestne kategorije regije, to naša politična skupina podpira in upam, da tudi parlament v celoti. V celoti se strinjam z zamislimi, ki jih je predstavil gospod komisar Han danes. Treba zagotoviti pomoč vsem regijam na poenostavljen, transparenten, pošten način, ki bo upošteval različne ravni razvoja. Mislim, da lahko res pokažemo, da v Evropski uniji gledamo dlje, ne samo statističnih podatkov, zlasti v času krize. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, skupna razprava je zaključena. Od tej temi in drugih temah bomo glasovali od 12. naprej. Čez 12-13 minut začnemo z glasovanjem. Torej. Hvala. Not with a not with a cotton, I think. No. <laughs> yes. <laughs>